Naše prvo poročilo je poročilo gospoda Ferreira. Poročevalec dobi besedo za dve minuti, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Rad bi prosil, če se nekoliko pomirite. Rad bi izpostavil, da je naša politična skupina predlagala razpravo na to temo. Pri tem sporazumu je pomembno voditi razpravo o sporazumu med EU in Sao Tome in Principe. Ostali pa so bili proti temu. Je pa to nespremljivo, ker v bistvu nismo imeli natrpanega dnevnega reda. Včeraj pravzaprav sploh nismo imeli razprave. In kar se tiče tega sporozuma, prosim, da se parlament omeji samo na to, da predloge, ki jih je izpogajala komisija, potrdi ali ne. Samo to lahko storimo. Če bi lahko kaj spremenili, potem bi ta predlog bil drugačen, kot je tako, kot ga imamo pred sabo. Potrebno je namreč upoštevati glavne cilje pri tem sporazumu. Pomembno je, da ta sporazum potrdimo. To je pomembno za države članice Evropske unije, pa tudi za Sao Tome in Principe. To pa tudi ne pomeni, da bomo nasplošno imeli negativno bilanco. Potrebujemo pa še spremembe. Izboljšati moramo zanesljivost podatkov o ulovu in o staležu rib potem pa moramo razviti tudi nadzorne sposobnosti vsa v tome in principu. Potrebujemo boljši sistem. Potrebno bo spremeniti nekatere zadeve v sistemu. Potem pa gre tudi za suverenost in različne možnosti države sa o tome in principe. Želimo si pravičnega sporazuma za boljši razvoj ribištva. To mora Evropska komisija upoštevati v naslednjih letih. Hvala. Hvala lepa. Sedaj bomo glasovali po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Čestitke poročevalcu. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Kadeka. Spet poimensko glasovanje. Glasujemo. Has everyone voted? Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospoda Broka. Spet poimensko glasovanje. Glasujemo. Has everyone voted? Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje o zahtevi po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. To je bila zahteva odbora TREN. Gre za eno glasovanje. Dvignite roke, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Hvala lepa. Naslednje glasovanje je poročilo gospe Riz. To je bila zadnja razprava o gojanju GSO. Glasovali bomo po imensko o predlogu spremembe 52. Tukaj potrebujemo 376 glasov kvalificirano večino. Glasujemo. The vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejeto 480 glasov za. Dosegli smo kvalificirano večino. Tako da naj povem, da je stališče sveta ustrezno spremenjeno. Hvala lepa. Naslednje glasovanje je poročilo gospoda Mata, določbe za ribolov. Najprej bomo glasovali o predlogi spremembe 1 do 2 in 4 do 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26. Za, dvignite roke. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 27. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 3 odbora. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu komisije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa še poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Has everyone voted? The vote is now Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Tako smo zaključili z današnjim glasovanjem. Sedaj pa bomo